Gospe in gospodje, prosim, da se posedete. Vsem dobro jutro. Najprej bi pozdravili na tem izrednem skupnem zasedanju treh odborov. Vse, ki ste tukaj, torej tukaj so predstavniki odbora AFET, DEVE in LIBE tako da imamo tukaj gospoda Davida McAllistera, ki je predsednik odbora AFET, potem je tukaj še gospod Tobe, predsednik odbora Deve, pa še jaz, predsednik odbora Libe. Tako da začnimo s tem sopredsedovanjem. Najprej potrditev dnevnega reda, kasneje pa še sporočila. Torej najprej potrditev dnevnega reda. Uh, V eh, osnutek dnevnega reda smo vnesli naslednjo spremembo, gre za številko eh, oziroma točko 4 in predstavitev službe za zunanje delovanje in pa UNHCR. To smo nadomestili s predstavitvijo gospoda Majkla Köllerja, ki je namestnik generalnega direktorja, direktorja eh, GD Eko iz Evropske komisije. Pozdravljeni. Potem pa še točki 10 in 11, to vključuje eh, sklenitev protokola med Evropsko unijo, Švedsko eh, federacijo in pa knježivino Lihtenšajn. Potem pa je tukaj še protokol med Evropsko unijo, Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, ki zadeva merile in pa mehanizme za vzpostavitev oziroma določitev države, ki je odgovorna za preučitev prošen za azil v državi članici ali v Švici glede dostopa do Eurodaka. Torej, eh, to je bilo odloženo. Kakšen pa je današnji jezikovni režim? Na voljo so vsi jeziki, razen irščine in hrvaščine. Hvala za razumevanje. Potrdili smo tudi priporočila eh, koordinatorjev. Tomaš Čedovski je bil imenovan za poročevalca eh, za um, sporozum med Evropsko unijo in Japonsko. Anthony Hook pa je bil imenovan za poročevalca uh, za poročilo v zvezi s predlogom, ki se nanaša na sporozum med Evropsko unijo in pa Belorusijo v zvezi uh, z liberalizacijo vizumom. Potem uh, imenovanja poročevalcev za mnenja. Roberta Mecola je bila eh, imenovana za poročevalko v zvezi z, z ražešnicami eh, za agencije. In eh, odbor je ta priporočila potrdil. Potem pa je tukaj še nekaj točk v zvezi z delegiranimi in izvedbenimi akti. Imeli bomo skupno razpravo z odboroma AFET in DEVE. Danes bomo obravnavali instrument za begunce v Turčiji. Slišali bomo predstavitev Maceja Popovskega, generalnega eh, direktorja GDNR pri Evropski komisiji. Sledil pa bo Michael Köhler, ki je namestnik generalnega direktorja. GD Eko pri Evropski komisiji. Tako, začeli bomo torej eh, s to izmenjavo mnen, potem ob desetih pa sledi tudi izmenjava mnen z grškim ministrom. Ukvarjali se bomo z migracijskimi vprašanji in pa situacijo na grških otokih, ki je zelo zaskrbljujoča. Gospod Krizokodis bo z nami ob desetih. Pogovarjali se bomo torej o izjavi uh, eh, EU Turčija v zvezi uh, situacijo v Grčiji. Eh, pozdravljam torej predsednika McAllisterja in pa Tobeja. Tako da ima predajem besedo, če želite še kaj dodati v zvezi s to prvo točko dnevnega reda. Ja, hvala lepa, Juan Fernando. Spoštovani kolegi, gospe in gospodje, lep pozdrav, ker začenjamo nekoliko pozno, bom kratek. Najlepo povem, da sem zelo vesel, eh, da imamo taka skupna zasedanja v zvezi z zunanjimi vidiki uh, na področju migracij. Veseli me ta skupni format. Pomembno je, da ne delujemo ločeno, temveč da delamo nekako horizontalno, da združujemo sile vseh teh eh, odborov, kajti gre za horizontalna vprašanja. Zelo zanimivo bo danes slišati, kakšno je stanje in kakšni so načrti glede na proračunske zaveze. Uh, ki eh, se nanašajo na drugo tranšo instrumenta eh, za begunce v Turčiji. To poteče danes. Toliko z moje strani. Predam besedo kolegu. Hvala lepa. Mislim, da je res dobro, da smo lahko skupaj na tem skupnem zasedanju. Zelo važno je tudi, da čim prej začnemo, tako da ne bom porabljal časa za dolge vode. Prosim, kar začnimo. Dobro, pa začnimo. Najprej predstavitvi. Gospod Popovski, beseda je vaša za deset minut. Potem bo sledil gospod Köler, zatem pa sledi krok koordinatorjev. Vsak bo imel na voljo dve minuti, potem pa poslanci dobite na voljo največ eno minuto. Prosim, da se držite tih rokov, tako da bomo eh, imeli dovolj časa. Kajti ob desetih pride k nam grški minister. Izvolite. Beseda je vaša. Hvala lepa predsednik, eh, vsem dobro jutro. Odnosi s Turčijo še naprej ostanejo napeti, še naprej se poslabša stanje na področju človekovih pravic in pa demokracije v državi. Še vedno imamo, imajo napete odnose z nekaterimi državami članicami. To je tudi posledica zamrznitve pristopnih pogajanj in pa pogajanj v zvezi s carinami. Torej, trenutno smo na težavni točki. Tudi zaradi ukrepov Turčije na vzhodu Mediterana in pa zaradi ukrepov Turčije na severu Sirije. Ampak na to se bom še vrnil. Glede izjave EU-Turčija, ki je okvir znotraj katerega delujemo, to je izjava z leta 2016, uh, smo slišali veliko negativnih stvari strani predsednika Turčije in pa turške vlade, ampak še naprej dobro napredujemo uh, s podporo sirskim beguncem v Turčijo, Turčiji. Končali smo ta program šestih milijard v dveh tranšah. Očitno eh, je nekaj narobe z tolmačenjem. Katerih jezikov ne slišite? Francoščine? Kaj pa zdaj je v redu? Dobro. Nadaljujemo. Programiranje eh, tega instrumenta za begunce v Turčiji zajema 6 milijard. Eh, to je urodje, ki je skoraj da eh, že izvedeno, torej ta instrument je skoraj da že končan čez par minut boste slišali več podrobnosti o tem. Še vedno ostajamo navzoči tako, da pomagamo srcem, pa tudi skupnostim, gostiteljicam v Turčiji. Delamo na tem, da varno eh, preselimo eh, sirske begunce iz Turčije v Evropo. Zadnje čase je vse več eh, nezakonitega priseljevanja iz eh, Turčije v Evropo, gre za Afganistance, Pakistance, Iračane. Torej, eh, pogovarjamo se s Turčijo, da bi okrepili sodelovanje. To je omenil že komisar Avramopoulos, ko je šel v Ankaro na začetku oktobra. Skupaj s komisijo smo pripravili skupek ukrepov v znesku okrog 50 milijonov evrov. Tu se lahko eh, financira prek predpristopne pomoči, pa tudi prek instrumenta, ki prispeva k stabilnosti in meru. Želimo izboljšati zmogljivosti turških eh, obalnih straž, da izvajajo operacije iskanja in reševanja. Še naprej bomo izvali tudi podporo eh, za izboljšanje sprejemnih zmogljivosti. V Turčiji poleg tega pa tukaj še nekaj ukrepov v zvezi z integracijo migrantov in pa beguncev v Turčiji. Zaradi vojaške operacije na severu Sirije so se stvari še dodatno zapletle. Veste, kakšna je bila reakcija Evropske unije. Predsednik Juncker je jasno povedal, da financiranje repatriacije in ponovnega vključevanja sirskih eh, beguncev na severovzhodu eh, Sir Sirije ne pride v poštev. Ne bomo eh, pomagali na tistih področjih, kjer se pravice ljudi kršijo. Želimo dostojanstven pristop, prostovoljen pristop, no, ne bom, tukaj bom, bo več povedal potem Mihael, no. Poznamo tudi resolucijo Evropskega parlamenta, ki je obsodila operacijo Turčije. Sveda smo uh, zavezani temu, da ne bo nobenih sredstv strani Evropske unije, ki bi podpirala operacije Turčije na tak način. Torej na tis, v tisti coni, ki se eh, po turško imenuje varna cona, mi pa tega ne imenujemo varna cona. Nekaj več podrobnosti v zvezi s tem instrumentom za begunce v Turčiji sledi. Eh, vse skupaj dobro deluje, 97 odstotkov te ovojnice 6 milijard eh, je bilo že uh, sprogramiranih, zdaj je Zdaj je na vrsti že druga tranša, porabili smo že, dodelili smo že 2,8 milijarde od 3 milijard. Eh, tako, da naj povem, da uporabljamo uh, enake modalitete kot pri prvi tranši. Sodelujemo z mednarodnimi finančnimi institucijami, de, razvojnimi agencijami v državah, članicah, bankami, um, med, med nevladnimi organizacijami in pa združenimi narodi. Želim pa povdariti, da tukaj ne gre za tako proračunsko podporo, kot jo poznamo. Mi enostavno povrnemo stroške turške administracije, ki nastanejo, kadar eh, administracija financira eh, projekte za srce. Večinoma gre za tekoče stroške vezane na šole in pa klinike. Po našem mnenju so rezultati spodbudni, opremljivi lahko jih dejansko vidimo. Mnogi od vas ste v prejšnjem sklicu parlamenta potovali v Tur Turčijo in eh, trenutno teče okrog 90 projektov, do konca naslednjega leta naj bi jih bilo 120. 1,7 milijonov eh, beguncev je prejelo podporo za raže življenje. poskrbeli smo za to, da gre okrog 1,5 milijona eh, sirskih otrok redno v šolo, skrbimo za usposabljanje učiteljev, tudi za zaposlovanje učiteljev v, sirs v šolah za sirske otroke. Potem eh, pomagali smo izgraditi eh, okrog 180 migranskih centrov, usposobili smo precejšnje število zdravstvenega osebja. Poleg tega pa izvamo tudi ukrepe, ki zadeva zaščito ranljivih. Zadnje čase se vse bolj osredotočamo na socialno-ekonomsko podporo, gre predvsem za ustvarjanje delovnih mest za sirske družine, kjerkoli pač že živijo gre za vključevanje na trg dela, gre za poklicno usposabljanje, izboljševanje veščin in spretnosti. Še naprej bomo delali na zagotavljanju izobraževanja in pa eh, zdravja. No, zdaj pa se osredotočamo tudi na infrastrukturo. 318 milijonov evrov smo že dodelili eh, zlasti za področje ravnanja z odpadki in pa za upravljanje z vodami. Do leta 2021 naj bi uh, večino projektov naj bi nekje končali do leta 2022 eh, ali pa 2023. Omenjal sem že, da prihajajo novi in novi begunci. Glede vračanja je tako, da ni nujno, da se to uh, tudi izvaja. Turška vlada se je obrnila na nas, želeli so se pogovarjati o prihodnosti, torej kakšni bodo naslednji koraki. Mi smo rekli, da smo pripravljeni sodelovati v nekem smiselnem dialogu, ampak to je bilo tik pred začetkom vojaške operacije. In uh, situacija je res teč težka. Vemo, da uh, imajo Turčiji objektivne potrebe po naši pomoči, ampak po drugi strani pa tudi mi želimo dobiti zagotovila, da bo vse potekalo po pravilih in da se bomo res prvenstveno ukvarjali s sirskimi begunci v Turčiji. Torej, to je tudi glavni cilj instrumenta za begunce v Turčiji. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste se držali časovnih omejitev. Zdaj pa pride na vrsto gospod Köhler. Na voljo imate največ deset minut. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa sopredsedujoča, spoštovani poslanci. No, končal bom tam, kjer je uh, gospod Popovski končal. Kot veste, v Turčiji imamo krok 4 milijone registriranih beguncev. Niso pa vsi sirci, vse več je iračanov, irancev, pakistancev, zlasti teh. Glavna ciljna skupina za nas pa seveda so sirski begunci. V tem primeru govorimo o 3,6 milijona milijona registriranih beguncev, povdarjam, registriranih beguncev. Kolega je že govoril o dveh tranšah uh, instrumenta za begunce v Turčiji. No, mi vam pravimo, da vse lepo poteka, da se vse lepo izvaja. Iz Turčije pa dobivamo eh, različne pritožbe, kakor da denar ne teče, ali je to prav ali ni. Torej, uh, najprej naj uh, povem, da izvajamo uh, te projekte tako, da prvenstveno pomagamo beguncem, ne podpiramo pa prvenstveno turškega proračuna. Uporabljamo nevladne organizacije, eh, agencije Združenih narodov, specializirane turške organizacije in nevladne organizacije, pa tudi mednarodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Našo uspešnost in učinkovitost uporabljamo, eh, umerimo tako, da uporabljamo merila iz eh, aktov, ki jih imamo v Evropski uniji, pogledamo, kakšni so programi, kakšni so odhodki in eh, seveda se to nanaša tudi na naše pogodbene partnerje, s katerimi smo sklenili pogodbe lahko vam pokažemo številke in mislim, da so te zelo dobre. Računsko sodišče je že eh, preučilo instrument za begunce v Turčiji. Načeloma je bilo mnenje tako, da vse skupaj poteka dobro. Porazdelitev projektov eh, oziroma izvajanje teh projektov je petkrat hitreje od hitrejše od običajnih projektov Evropske unije. Tako da, seveda, nikoli v življenju ne moramo biti kar zadovoljni s stanjem, tako da uh, se trudimo, ampak pomembno je, da vemo, da se instrument izvaja korektno. V prvi tranši smo uh, že razdelili 100 odstotkov prvih 3 milijard, zdaj smo uh, dodelili 80 odstotkov druge tranše v naslednjih tednih uh, ali mesecih bomo dosegli 100 odstotkov, kar pa, kar pa zadeva humanitarno po, uh, pomoč, bomo do konca leta uh, dokončno sklenili vse pogodbe. No, naj še nekaj povem. Na instrument vedno gledamo v celoti, ampak če si pogledamo podrobnosti, okrog 38 odstotkov instrumenta se izvaja v obliki humanitarne pomoči. Preostalo, okrog 63 odstotkov, pa se izvaja s pomočjo razvojne pomoči. Torej, kakšna je razlika med humanitarno in razvojno pomočjo? Ko gre za humanitarno pomoč, smo lahko hitrejši, hitreje se razdelijo sredstva, obravnavamo tiste osnovne humanitarne potrebe prebivalstva, na to se bom še vrnil. Ampak očitno je tako, da niso vsi registrirani eh, begunci v položaju, ko nujno potrebujejo pomoč tukaj gre za humanitarne potrebe, mi razdeljujemo hrano, vodo, poskrbimo za sanitarne razmere in tako naprej. Tukaj pa so lahko še druge potrebe na področju izobraževanja, usposabljanja, univerzitetnega izobraževanja celo, zato pa ne moremo poskrbeti s humanitarno pomočjo. In zato so tukaj še kolegi na področju razvojne pomoči, zlasti iz GD NIR. Oni pa pokrivajo to področje. No, glede humanitarne pomoči. Imamo uh, dva glavna programa. Informacije o teh dveh programih so javne, na voljo so poročila. Preprosto seveda lahko dobite eh, vse te informacije na internetu, če si ne želite govoriti z mano ali z mojimi kolegi. Zakaj gre pri teh dveh programih? Gre za uh, Eh, socialno varno mrežo, potem pa gre tukaj še za transfer denarja za izobraževalne programe. Ko gre za prvi program eh, mreže socialne varnosti, zagotavljamo mesečna plačila eh, v gotovini prek debetne kartice, torej gre za denarna mm, plačila na podlagi pametne kartice. 1,7 milijona sirskih beguncev v Turčiji dobiva to pomoč. Povdarjam, v Turčiji, kaj ti? osnova za ta uh, instrument za begunce v Turčiji oziroma akt nam uh, daje pravico, da podpiramo begunce v Turčiji. To je izredno pomembno. Kolega je že prej povedal, predsednik Juncker je jasno povedal, da ne bomo pripravljeni podpirati uh, neke lažne reintegracije sirskih beguncev v Sirijo kar bi bila posledica turške vojaške operacije. Tu, tu ne gre samo za politično izjavo, temveč tudi za pravno izjavo. Instrument nam namreč pravno ne omogoča, da bi del tega denarja, del teh šestih milijard uporabili zunaj Turčije tudi če bi prišlo do politične odločitve, da podpremo ponovno integracijo sirskih beguncev v Siriji, instrumenta ne bomo mogli uporabiti v ta namen, ker pravno to ni dovoljeno. Naj se vrnem na to vrežo, mrežo socialne varnosti. Najprej mi dovolite pomembno napoved. Prejšnji teden smo povedali, da bomo z aprilom 2020 uh, eh, imeli novega izvedbenega partnerja za ta instrument trenutno se uh, Ta varnostna mreža eh, izvaja preko um, programa za hrano. V prihodnje pa bomo vključili partnerja, ki je Rdeči križ. To je izredno pomembno. Rdeči križ uh, neposredno sodeluje z Rdečim polmesecem v Turčiji. To je tudi bolj učinkovit pristop. Uh, organizaciji Rdečega križa in Rdečega polmeseca zaračunavata tudi manj. Uh, Eh, stroškov za izvajanje. Tako da to, tak pristop ustreza tudi pozivu Evropskega računskega sodišča, da naj bomo bolj učinkoviti pri izvajanju eh, pomoči. Gre za to, da gre več denarja eh, beguncem, manj pa splošni administraciji. Seveda so tukaj še druge prednosti, ki zagotavljajo Mm, stroškovno učinkovitost. No, potem pa tukaj še drugi instrument, gre za denarno pomoč, eh, gre eh, za izobraževanje v nujnih primerih. To je največji, izobraževal, največji izobraževalni program eh, na svetu. Imamo okrog pol milijona učencev sirskega porekla, ki zdaj lahko hodijo v šolo vsak dan in to zaradi Eh, te finančne pomoči, ki jo omogočajo evropski davkoplačevalci. Kakšni pa so izzivi za prihodnje? Po eni, strani, po eni strani vidimo, da potrebe obstajajo in še naprej bodo obstajale. Uh, imamo tudi uh, ranljive begunce, ampak humanitarna pomoč se mora enkrat končati, zato tesno sodelujemo tudi z GDNIR uh, in s komisijo, torej s tistimi, ki niso odgovorni za humanitarno plat. Uh, Eh, skušamo gotoviti, kako zagotoviti nehumanitarno pomoč na področju socialne varnosti, pa tudi izobraževanja. Prišlo bo torej do nekakšnega prehoda. Zdaj smo v razpravah tudi v povezavi z novim večletnim finančnim okvirom. Trenutno je šele prezgodaj, ne moremo še povedati, kakšen bo končen rezultat. Gre torej za prehod iz humanitarnega v razvojno. Kriza se vse bolj vleče, tako da potrebujemo tak korak In smo to smo tudi upravljavsko gledano predvsej zaposleni. Potem, imeti moramo tudi ustrezno okolje, da se lahko ti projekti izvajajo. To pomeni osnovne stvari, to pomeni, da lahko dobimo dovoljenja uh, za tiste kadre, ki izvajajo uh, proizvo, uh, te projekte. Potem so tukaj še prakse registriranja, ki jih je treba izboljšati. Vse skupaj moramo harmonizirati, postati mora bolj prijazno uporabnikom. Nekaj težav ima tudi s pridobivanjem podatkov in pa sporočanjem zaradi uh, zakonov na področju varstva podatkov. Pogovarjali smo se s turškimi kolegi o teh vprašanjih in mislim, da lahko to uh, kar hitro razrešimo. Očitno je, da tesno sodelujemo uh, s turško stranjo. Na tej delovni ravni imamo res zelo dobre odnose v smislu sklepanja pogodb. Uh, izvajanja zavez, eh, dobro sodelujemo. Kot smo povedali, smo že razdelili 100 odstotkov prve tranše, 80 odstotkov druge tranše, torej smo zelo na dobri poti. Še 13 eh, sekund mi je ostalo, torej na severu eh, Sirije imamo program v znesku 170 milijonov evrov, torej gre zgor za Sirijo in gre za humanitarno pomoč na severovzhodu. Sirije, kjer pride, eh, prihaja do posegov Turčije, pa Evropska unija financira projekte v znesku 68 milijonov evrov. Ti projekti še vedno potekajo, kljub eh, te eh, vojni situaciji, sodelujemo z lokalnim osebjem in skušamo zagotoviti, da so pokrite potrebe razseljenih oseb. Zaradi turškega posega se je iz severa Sirije eh, razselilo še 100 tisoč dodatnih oseb, tako da moramo poskrbeti za, za to, da imajo streho nad glavo, da imajo vodo in pa da imamo ustrezne sanitarne razmere. Tako sedaj pa bomo slišali najprej koordinatorje, potem pa še preostale poslance. Še vedno pa moramo slišati poročevalca Evropskega parlamenta za inštrument za begunce v Turčiji, to je gospod Zamora. Ker so tukaj trije odbori, predlagam, da slišimo enega koordinatorja iz vsake politične skupine. Ne bomo slišali vsakega koordinatorja, vsakega odbora, eh, ampak dobili pa bodo besedo predstavniki posamečnih skupin. Najprej gospod Geller. Hvala. Evropski parlament je zauzel jasno stališče o vojaških posegih Turčije na severu Sirije. Tukaj obstaja široko soglasje. Zdi se mi, da obstaja soglasje tudi kar se tiče podpore beguncev v Turčiji. Hvala tudi za to, da ste pojasnili, da se inštrument geografsko omejuje na Turčijo in da ga ne moremo preprosto prenesti v severno Sirijo. Bitte, Herr Galler, wahrscheinlich es ist es da ein Problem mit der. Gospod Galler, mislim, da obstajajo težave s tolmačenjem. Ja, prevajo me takrat, ko kaj rečem, pravi gospod Geller. No, vseeno smo tukaj pred dilemo, zastavlja se kl, uh, konkretno vprašanje, kaj narediti, če se Erdogan ne bo obnašal v skladu z našimi željami in če bo prisilil ljudi, da se ukrcajo na avtobuse in uh, jih ti potem odpeljajo čez sirsko mejo, kako se bomo potem odzvali? Se bo komisija potem priključila stališču parlamenta, v proračunu smo uh, predvideli velike rezerve za predpristopno pomoč. Je morda tukaj kakšen vzvod, ki bi ga lahko uporabili? Pa še eno vprašanje se zastavlja. Gospod Erdogan je zagrozil, da bo odprl vrata v smeri proti Evropi. To je zagrozil. Na ta način se želi eh, maščevati Evropi, če se lahko tako izrazim. Torej, kako se naj odzovemo na vsa ta potencijalna obnašanja gospoda Erdogana. Gospod Zibel ni tukaj, tako da bomo slišali predstavnico Renew Europe, to je Sophie Intfeld. Hvala, gospod predsedujoči, hvala gospodu Kolerju in pa gospodu Popovskemu. Ta razprava se mi zdi nekoliko težavna. Govorimo o financiranju pomoči za begunce, istočasno pa bi naj eh, razpravljali tudi o pomembnih političnih temah, ki jih je omenil kolega iz ELS-a. Kaj naj naredimo? Ne moremo ljudem odpovedati pomoči, Hkrati pa se lahko situacija zelo hitro spremeni, odvisno od tega, kaj bo naredil gospod eh, Erdogan. Vesela sem, da ste povdarili, da mm, ne bo finančne pomoči za neprostovoljna uračanja. No, ampak kako lahko sploh eh, preverimo, ali se kdo prostovoljno urača ali ne? Slišimo poročila o tem, da se ljudje uračajo. Eh, oblasti trdijo, da gre tukaj za vračanja na prostovoljni osnovi, ljudje pa trdijo drugače. Kako naj to preverimo? To se mi zdi zelo zaskrbljujoče. In sedaj smo nekoliko v čudnem položaju. To politično vprašanje bi morali zastaviti komisiji. Sedaj vidimo zakaj je ta program za Turčijo problematičen. Parlament je bil že od vsega začetka skeptičen in sicer ne gre za financiranje, ampak gre za politično razsežnost. Torej ni dovolj, da se pogovarjamo o podrobnostih financiranja, ampak se moramo vprašati, kaj narediti, če bomo ugotovili, da ta inštrument preprosto ne deluje in da smo z njim postali popolnoma odvisni od eh, muh gospoda Erdogana. Gospe Sipel še ni tukaj, tako da dobijo besedo zeleni gospa Štrik. Hvala. Hvala obema govornikoma. Jaz se v glavnem strinjam z, z gospod In, uh, Intfeld. Skrbi nas položaj beguncev, ki so trenutno nameščeni v Turčiji. Uh, dobro je, da komisija ne smatra tamponskih con na severu Sirije za varno območje. No, ampak v poročilu o napredku za migracije pa beremo, da želimo okrepiti vračanje v Turčijo, namesto da bi okrepili nameščanje beguncev iz Turčije v Evropo. Še vedno obstaja grožnja, da bodo ljudje preprosto deportirani na sever Sirije. To me privede do vprašanja, do kolikšne mere lahko komisija še reče, da je Turčija varna tretja država? Um, in uh, kako je z obtožbami prisilnih vračanj v Sirijo? Kako lahko imamo nadzor nad tem, kako lahko preverimo, ali gre dejansko za prostovoljna vračanja in kako lahko zagotovimo, da vračanja ne bodo prisilna? Uh, No, in če bomo ugotovili, da gre za prisilno vračanje, kako bomo v tem primeru ukrepali? Hvala, sedaj pa predstavnik ID, gospod Marjani. Hvala lepa. Pozorno sem prisluhnil eh, gospodu Kellerju in pa gospodu Popovskemu. Govorili ste o možnosti namestitev beguncev v Evropi. No, govornika sta govorila predvsem o dogovoru z Turčijo. Jaz se strinjam z pomisleki kolegov iz preostalih političnih skupin. Sedaj ugotavljamo, da ne moremo ničesar vzeti za samo po sebi umevno, ko gre za dogovor z Turčijo. Pravzaprav smo postali talci ogrožen Erdogana. On nas izsiljuje morda bi Evropa morala na novo premisliti o svoji politiki za to regijo. Predvsem, ko gre za naše stališče do, oziroma za naš odnos do turške vlade. Me, najboljše mesto za sirske begunce ni Evropa ali Turčija, ampak Sirija, za tiste, ki se bodo prostovoljno tja vrnili. No, z izjemo Idleba je bil osvobojen velik del sirskega ozemlja. Morda bi lahko v sodelovanju z humanitarnimi organizacijami organizirali eh, začetek uračanja beguncev v Sirijo. To bi bila najboljša rešitev. Za EKR, gospa Skipa.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 z večjih vidikov. Najprej gre za politični, diplomatski problem. Mi smo žrtve grožnje gospoda Erdogana, gre za izsiljevanje. Po drugi strani pa gre za grožnje civilnemu prebivalstvu, beguncem, torej beguncem, ki so prišli iz Sirije ali pa um, za tiste, ki so notranje razseljeni. Uh, Nevladne organizacije iz Turčije poročajo o zelo hudih razmerah okrog uh, Alepa in Holmsa. In eh, ravno na teh območjih je veliko notranje razseljenih ljudi. Naj se navežem na to, kar sta povedala predstavnika komisije. Mislim, da bi morali povečati obseg humanitarne pomoči, Pripričani smo, da bi to bilo prav. Ko gre za druge oblike pomoči, recimo za razvojno pomoč. Pa bi morali morda tukaj razmisliti o določenih spremembah. Zakaj so razmere tako resne? No, o tem je nedavno govorila tudi Nadja Murat. Turčija, sedaj napada tudi vasi ljudstva jazidi. Napadajo tudi ženske skupnosti jazidi, ki so bile tako ali tako žrtve islamske države. No in če upoštevamo tudi to, da Libanon in uh, Jordanija nameravata začeti vračati uh, begunce nazaj v Sirijo, potem je na Bližnjem vzhodu situacija res zelo resna. Gospod Urban Zaguje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorim kot koordinator eh, Libe in pa Deve odborov. Dve vprašanje. Ali komisija razmišlja o tem, da bi finančno pomoč pogojevala z spoštovanjem človekovih pravic? oziroma ali bomo še naprej pogledali stran, eh, ko Turčija napada Rohavo in tam izvaja etično čiščenje. In to samo zato, ker je Turčija mejna policija Evropske unije. To je jasno. Ali bomo še naprej gledali stran, oziroma ali bomo finančno pomoč začeli pogojevati z eh, tem, da mora Turčija spoštovati človekovih pravic. Potem naslednje vprašanje. Nevladne organizacije poročajo o tem, da je 340 tisoč sircev bilo vrnjenih v Sirijo in to proti njihovi volji. Eh, oblasti pa trdijo, da gre za prostovoljna vračanja. Tukaj imam poročilo Amnesty International, kjer so navedeni to vrstni podatki. Spričo teh dogodkov, ali komisija namerava države članice Eh, spomniti na to, da Turčija ne smemo več smatrati za tretjo varno državo. Komisija je državam članicam namreč priporočala naj smatrajo Turčijo za eh, varno tretjo državo. Turčija pa ni varna država. Ali boste s pričo dogodkov, ki so se nedavno zgodili v Turčiji, ponovno razmislili o tem, ali je Turčija varna država ali ne? Hvala lepa, sedaj se je vrnila gospa Sipel, tako da ji dajem besedo za dve minuti, je koordinatorka skupine SD. Hvala lepa, kratka bom. Številni smo bili od vsega začetka kritični do tega dogovora z Turčijo. Eden izmed pozitivnih vidikov tega dogovora bi bil lahko ta, da bi pridobili nekaj časa za to, da bi se pripravili na to, kako sprejeti begunce v naših državah članicah, da bi poskrbeli za to, da bi azilni postopki potekali na korekten in učinkovit način in zato, da bi lahko zagotovili, da bomo lahko ustrezno namestili eh, begunce. Lahko bi se tudi začeli mm, pogovarjati z eh, tretjimi državami izvora, ki niso nevarne. Torej, začeli smo, želeli smo eh, pridobiti nekaj časa, ampak tega časa nismo izkoristili za to, da bi okrepili naše sisteme. Še naprej se temu upiramo in s tem ustvarjamo vtis, da se nismo sposobni spopasti z eh, problemom migracij, ne z zakonitimi migracijami, ne z nezakonitimi migracijami in s tem ostajamo v rokah ljudi, kot je Erdogan. Od njega smo odvisni za to, da zagotovi, da ne pride preveč beguncev v Evropo. In ob tem pozabljamo na to, da večina beguncev ni v Evropski uniji. Oni še naprej uh, bežijo v druge države, ne v Evropsko unijo. Zato se vedno znova čudim tem lepim besedam, ki jih slišimo o dogovoru za Turčijo. Ali sploh še imamo razlog, da bi obdržali ta dogovor in eh, kakšna bodo vaša prizadevanja, kako boste novo komisijo podpirali pri tem, da sklene novi pakt o migracijah. Doslej nismo slišali ničesar novega ali pa presenetljivega, ko ste govorili o tem novem paktu za migracije. Tako sedaj pa še poročevalec gospod Sanchez Zamora. Hvala lepa. Evropska politika do Turčije bi morala upoštevati kompleksnost naših odnosov in morali bi ob tem eh, upoštevati tudi obseg sklada in pa razmere v Turčiji. Um, turški režim je zelo avtora, uh, avtoritativen, uh, Eh, Turčija poskusa državnega udara ne more več izkoriščati kot izgovor za zatiranje svoboščin in človekovih pravic. Eh, no, eh, velik, velika napaka pa je bila tudi vojaška operacija na severu Sirije. Evropski parlament se mora zavedati tudi, kaj se dogaja v notranji politike Turčije. Um, opozicija je zmagala v Istanbulu in to napoveduje določene spremembe. um, vsi priznavamo um, to, da um, je Turčija sprejela veliko beguncev, ampak začenjamo se spraševati tudi to, ali ne bi bilo finančnih sredstev, ki smo jih namenili. Turčiji morda bolj smiselno porabiti za to, da bi eh, utrdili naše sisteme in da bi se tukaj v Evropski uniji sprejeli uh, pripravili na sprejem beguncev. Včasih eh, se v javnosti ustvarja vtis, da je denar v okviru tega programa namenjen turškemu proračunu, ampak eh, to pravzaprav ni res. Samo majhen delež eh, teh finančnih sredstev upravlja upravljajo turške oblasti. Niti en evro tega denarja ne bi smeli porabiti za vojaške operacije na severu eh, Sirije. Eh, gospod Erdogan eh, eh se tam loteva verskega in pa etičnega čiščenja in to ni dopustno. Prav tako je treba povdariti, da morajo biti vsakašna vračanja sirskih beguncev nazaj v Sirijo na prostovoljni osnovi. Hvala lepa, sedaj imamo še seznam preostalih govornikov. Eno minuto dobi vsak in potem bomo dobili. Potem bomo govornikom dali na voljo 4 minute za odgovor. Grški minister bo moral nekoliko počakati, ampak ne smemo ga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 No, ampak eh, predvsem gredo v to smer, da če Evropska unija ne bi posredovala, če ne bi sklenila dogovor za Turčijo, potem bi bila situacija še slabša. No, ampak kljub temu se situacija še naprej slabša. Mislim, da se številni tukaj niso pripravljeni soočiti z eh, realnostjo. Eh, opravka imamo z Erdoganom, ki je kriminalec, ki izvaja zločine um, proti človečnosti. Tako so ugotovili tudi Karla eh, Del Ponte in pa drugi um, pomembni um, politiki. Če dajemo denar eh, Erdoganu in on potem za svojimi dejanji ustvarja še več beguncev, potem jaz ne želim biti del tega zločina. Orkostandinos Papadakis. Gospod Papadakis. We... Mr. Papadakis, I saw. Ευχαριστώ. Gospod Papadakis, izvolite. Δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα λέει ότι ο κύριος Ερτογάν εκβιάζει. mislim, da bi morali tukaj pogledati resnici v oči. Ne moremo reči, da gospod Erdogan izsiljuje Evropsko unijo. Razmišljati moramo o tem, kako se odzvati na to vrstno izsiljevanje. No in eh, jaz sem tukaj zaskrbljen. Mislim, da bi morali sprejeti nekaj ustreznih pobud. Gospod Furlas. Θέλω να απαντήσω στο ερώτημα των συναδέλφων αν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον κύριο Ερτογάν naj se odzovem na pripombe nekaterih kolegov v zvezi s tem, če lahko zaupamo Erdoganu ali ne. Turčija grozi, 3 milijone in pol beguncev želi uh, poslati naprej, če ne bo zadovoljna z reakcijo Evropske unije in eh, to pod pretvezo, da želi spremeniti geografsko ravnovesje v tako imenovanem varnem območju. Že 30 let se Turčija smatra za evropsko državo, medtem pa okupira dele Cipra. Ali je sedaj res pravi trenutek, da se sprašujemo, ali lahko zaupamo Turčiji? Naslednja govornica. Uh, najprej nekaj v zvezi z namestitvijo beguncev. Kako lahko vemo, ali je uračanje beguncev prisilno ali ne? In kako lahko vemo, ali ne gre tukaj za neke vrste demografski inženiring v tako imenovanem varnem območju, ki je pravzaprav vojno območje. In pa še nekaj besed o sredstvih za program za begunce v Turčiji. Računsko sodišče ni moglo preveriti, kako so preverili eno milijardo evrov, ki so bili namenjeni za program v Turčiji. Preverili so seznam agencij, eh, ki so dobili finančna sredstva, ampak eh, jim Turčija ni omogočila dostopa do eh, beguncev, do humanitarne pomoči. Zato se zastalo vprašanje, ali so bila finančna sredstva res namenjena za uh, ustrezne namene. Gospod Porkačini. Eh, L'ipokrisija, ki obvolge l'intera questione. Hvala. Najprej bi rekel, da to vprašanje um, obdaja velika mera hinavščine najprej smo se odločili, da bomo s pomočjo denarja upravljanja naših zunanjih meja prepustili Turčiji. Rečeno je bilo, da ta finančna podpora ne gre neposredno turški vladi, ampak to ni res. Vsaj trem vladnim institucijam gre ta denar. Naj mi nekdo pojasni, kako lahko dajemo to finančno podporo državam kot je Turčija, ne pa recimo državam kot je Tunizija. V Tuniziji se znajdejo številni begunci, ki želijo prečkati sredozemlje. Pravzaprav smo sami poskrbeli za to, da smo sedaj žrtve izsiljevanja, kaj ti plačujemo nekomu, da naj rešuje naše probleme. Gospod Wallace. Gospod Koler je rekel, da denar ne bo namenjen uračanju sirskih beguncev v Sirijo. Ampak glede na to, kaj trenutno počne Turčija, se zdi, da bi njihova ideja varnega območja na severu, Irske, eh, na severu uh, Sirije postala nekakšna nova gaza. Mislim, da bi najprej morali rešiti razmere v Siriji, zato da se bodo begunci lahko tja vrnili. Mislim, da bi morali ukiniti sankcije proti Siriji. Te več nimajo nobenega smisla. Številni džihadistični bojevniki so bili izgnani. Več sircev bi se vrnilo, če bi Siriji pomagali, da se postavi na lastne noge. Hvala lepa, gospa Zovko. Gospod predsedujoči, mislim, da bi morali še naprej financirati inštrument za begunce v Turčiji. Evropska unija nima dovolj sredstev, da bi se borila proti Erdoganu. Vsekakor pa moramo ustaviti tok beguncev na Zahodni Balkan. Predstavnike komisije sprašujem, kaj. Uh, na kakšen način podpirate lokalne skupnosti, zato da bi te integrirale begunce. Neozdržno je, da imamo že toliko let v določenih lokalnih skupnosti begunce, pa jih lokalne skupnosti še naprej zavračajo. Koliko denarja ste porabili za lokalne zmogljivosti, zato da bi integrirali begunce? Slišimo poročila iz Bosne in Hercegovine, da ni nobene podpore za uh, lokalne zmogljivosti. Uh, ta denar bi morali porabiti za to, da bi integrirali begunce, ne pa za to, da jih eh, zapiramo v taborišča. Skratka, ni dovolj, da se ukvarjamo z Erdoganom, ukvarjati bi se morali z lokalnimi skupnostmi, zato da bi lahko vanje integrirali begunce. Hvala lepa, gospod Zimijok. Hvala lepa. Zavedati se moramo dejstva, da si v Evropski uniji zapiramo oči. Z Erdoganom se pogajamo, kot da je partner, čeprav je pravzaprav naš nasprotnik. Njemu gre samo za lasne interese in te uveljavlja na strošek beguncev. Treba je odpovedati ta program, treba se je začeti pogajati z Asadom, poskrbeti za to, da se izboljšajo razmere v Siriji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 Mi smo plačali 8 milijard evrov za upravljanje migracijske krize. Od leta 2003 pa smo v okviru predpristopne pomoči porabili skoraj 15 milijard evrov za Turčijo. Eh, to se mora končati. Ne smemo več na takšen način delati uslug Erdoganu. In organizirati je treba namest sprostitev oziroma um, uračanje 3,6 milijona sirskih beguncev, ki so v Turčiji, ni mora biti omogočeno, da se vrnejo v Sirijo. Tako, sedaj dobijo besedo spet naši govorniki. No, grški minister že čaka, prav tako se ob desetih začenja seja odbora AFET. Če kdo ni uspel zastaviti svojega vprašanja, lahko to naredi v pisni obliki. Govornike pa prosim, da se omejijo na čas za govor tri minute. Najlepša hvala predsedujoči in hvala tudi vsem poslancem za komentarje. Za nas so najpomembnejši ljudje, osredotočamo se na sirice, ki so se znašli v preči situaciji. Še naprej potrebujejo našo pomoč. Vsekakor ne bomo podpirali prisilnega vračanja v sever Sirije in tudi deportacij ne, ne glede na to, ali bo to potekalo v Turčiji, Libanonu ali kjerkoli drugi. Če se ljudje odločijo prostovoljno, da se vrnejo, želimo zagotovila strani Združenih narodov in njihovega organa za begunce, da se je to zgodilo po pravilih in prostovoljno. Generalni sekretar Združenih narodov, gospod Guterres, eh, Guterres, se je sestal z Erdoganom pred nekaj dnevi in razpravljal sta o tem. Ampak prejšnji petek, ko sem zadnjič preveril, še nismo dobili dovoljšnih zagotovil. Potrebujemo res jasna eh, zagotovila in možnost, da stopimo v stik z ljudmi, ki se jih vračamo. Mi imamo nekaj ukrepov glede tega, kako spremljati porabo denarja in eh, izvajanje ukrepov. O tem redno razpravljamo z državami članicami in seveda tudi z Turčijo. Mihajl in jaz bova 9. decembra sopredsedovala odboru, v katerem bomo razpravljali o teh ukrepih in upam, da bodo prisotni tudi predstavniki sveta ter predsednik odbora AFET. Vabilo bomo poslali k malu. Na tak način lahko pridobite informacije o tem, kaj se dogaja na terenu. Vprašanje glede tega, ali je Turčija varna država ali ne, je bilo že veliko krat zastavljeno. Mi se tukaj zanašamo na odločitve nacionalnih organov, še posebej Grčije. Podpiramo tudi tiste, ki eh, so bili preseljeni v Turčijo, pomagamo jim tudi z pravno pomočjo in želimo zagotoviti, da se situacija v Turčiji ne bi poslabšala. To pa pogosto ni preprosto. Kar se tiče razprav o skupnem azilnem sistemu v Evropi, ja, novo izvoljena predsednica komisije je naznanila, da želi pripraviti nov sporazum glede naselitve v Evropi. Ne želim sedaj vnaprej napovedovati, kakšen program bo pripravila, ampak očitno je, da je to ena izmed njenih glavnih prioritet. To je povedala tudi, ko je naslovila Evropski parlament Julija v Strasburgu. Previdno moramo gledati, kam gre denar, ki smo ga namenili Turčiji. To je res. Kot je povedal poročevalec, moramo večino teh šestih milijard nameniti našim partnerjem, torej različnim nevladnim organizacijam, rdečemu križu, bankam in tako naprej. Tako poteka situacija sedaj in to mora tudi ostati na tak način. Finančna sredstva, ki jih prejmejo turška ministrstva, niso samo nekakšna podpora, to ni hiter brezplačni denar, to je povračilo stroškov, ki ga ministrstva namenijo za šole, vrtce, bolnice in tako naprej definitivno pa ne bomo podpirali eh, eh, operacij nekakšnega socialnega inženiringa na severu Sirije. To je stališče Evropske unije in stališče Združenih narodov je enako. Tukaj smo enotni, skupaj seveda opravljamo veliko dela glede vključevanja beguncev v družbo preko poklicnega izobraževanja in tako naprej. Situacija v Bosni pa je spet drugačna, tam želimo izboljšati sprejemne zmogljivosti. Več kot 20 milijonov evrov je bilo že namenjenih temu v Bosni in trenutno še vedno poskušamo izboljšati situacijo tam. Je pa res, da je napredek zelo počasen in glede tega ne moremo veliko spremeniti. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Karl, izvolite. Hvala za te komentarje. Čisto kratek odgovor. Varno vračanje beguncev. Tukaj imamo jasne kriterije, ki veljajo tudi v tej krizi. Vračanje beguncev v njihovo državo mora biti prostovoljno, dostojanstveno, varno in trajnostno. Torej, to ne pomeni, da jih bomo mi vrnili, oni pa bodo spet takoj prišli. Kdo to nadzoruje? Gre za organizacijo UNHCR, to je Visoki komisar Združenih narodov za begunce, ki nadzoruje to, eh, takšen potek delovanja. Če želimo zagotoviti prostovoljne in varne postopke vračanja v eh, Sirijo, moramo zagotoviti, da lahko UNHCR varno deluje v Siriji. V tem primeru to ni mogoče. Če želijo Turki torej zagotoviti vračanje, morajo to najprej omogočiti. Gospa Stipel je povedala, da je večina sirskih eh, beguncev izven Evropske unije. 70 milijonov, evrov, 70 eh, milijonov beguncev je trenutno prisilno razseljenih po vsej Evropi. In za te ljudi je namenjena naša humanitarna pomoč. 1,8 milijarde evra sredstev je na voljo za takšne krize, ki um, so privedle do prisilnih razselitev. Gospa Kamper je dejala, da moramo storiti več na tem področju. Ja, draga so zakonodajalca, ki pripravlja ta proračun, dajte nam več denarja, mi vemo, kako ga lahko koristno porabimo. Tudi mi nismo zadovoljni s situacijo dostopa do podatkov glede beguncev v Turčiji, ampak tudi tukaj napredujemo, poskušamo doseči sporozum s, s Turčijo glede tega vprašanja na vseh dialogih to vprašanje tudi omenimo. Ni pa pravično dejati, da sploh ne vemo, zakaj gre in kaj se tam dogaja. Seveda so naši podatki um, pridobljeni na podlagi vzorcev in potrebujemo več splošnih podatkov, o tem pa se še pogajamo. Eden izmed poslancev je vprašal, zakaj ne odpravimo sankcij z oprsirske organe, potem pa bi se situacija razrešila. No, ne vem, glede tega malce dvomim. 80 odstotkov tistih, ki so zapustili Sirijo, niso bežali pred Daješom ali oziroma islamsko državo. Ne, begunci so postali v sosedskih državah in Evropski uniji ravno zaradi grozot, ki jih je zakrivil Asadov režim. Če vzamemo za primer Jordanijo, v Jordanijo je. Um, šeststo petdeset tisoč sirskih beguncev in le petintrideset tisoč se jih je v zadnjih letih vrnilo v Sirijo. Če bi v Turčiji omogočili vračanje beguncev v Sirijo, sem prepričan, da bi velika večina beguncev vseeno ostala v Turčiji. Prav zato je tako pomembno, da vlagamo sredstva ne ravno v vključevanje v družbo, ampak v izboljšanje njihovih življenjskih pogojev, izobraževanje, omogočanje nekakšne gospodarske dejavnosti v tej državi gostiteljici. To namreč omogoča bolj dostojanstveno življenje. Ljudje si želijo, da bi zaslužili lastne, eh, lasten denar in ne da se morajo zanašati na eh, prispevke Evropske unije. V Turčiji, v Iraku in tako naprej imamo mi programe za podporo, z katerimi ljudmi, ljudem omogočamo izobraževanje in izobraževanje ustanovitev vlastnih podjetij. Zato pa potrebujemo seveda določen pravni okvir in državne organe, ki pomagajo pri tem, da begunci niso zaprti v taboriščih, ampak lahko postanejo del lokalnega gospodarstva. Hvala lepa. Najlepša hvala obema za sodelovanje. Vem, da nimamo veliko časa in to včasih ni preprosto. Sedaj pa bo so predsedujoči, predsednik odbora Deve, podal še nekaj zaključnih komentarjev. To je predsednik odbora Deve. Gospod Tobe, izvolite. Čisto kratek komentar. Mislim, da je iz razprave jasno, da moramo strani Evropske unije usporedno razmišljati o tej zelo pomembni in zapleteni zadevi. Gre za zelo politično vprašanje. Turčija je verjetno največja gostiteljica beguncev na svetu. Za nas v Evropski uniji je jasno, da je pri njih tudi največji projekt humanitarne pomoči. Humanitarna situacija v Siriji in v širši regiji je v zadnjih letih postala res zaskrbljujoča. Glede na to, kar se dogaja v zadnjem času, pa so se razmere še zaostrile. Prav zato potrebujemo več nadzora pri tej situaciji, ne samo glede tega, kako se porabljajo sredstva, ampak tudi glede tega, kako se izvajajo evropske politike. Potrebujemo več sodelovanja med našimi odbori in zato pozdravljam današnjo razpravo. Hvala lepa in hvala vsem poslancem. Tako toliko za sedaj, sedaj pa nadaljuje vsak odbor posebej z lastnim dnevnim redom. Člani odbora Libe bodo ostali v tej dvorani in nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu, to je razprava z grškim ministrom. Najlepša hvala. Thank you.